E, informacija numer dva. Niepokojące... Druga informacijska točka. Iz sosednjih držav Bahrajna, Sirije in Jemna prihajajo predvsej neprijetne novice. V teh državah so bile demonstracije brutalno zatrte, protestirajo ljudje, ki si želijo demokratičnih sprememb, vlade pravzaprav, ki uporabljajo orože zoper svoje državljane, bi morali zaustaviti in vse pripeljati pred sodišča. Kolejna informacija. V tem tegodnju. Naslednja informacija. Mednarodna skupnost ta teden slavi teden solidarnosti z narodi, ki se borijo proti rasni diskriminaciji in rasizmu. V zadnjih desetletjih je bilo storjenega že veliko za to, da bi odpravili rasizem iz vsakodnevnega življenja. Vemo pa, da nas čaka še veliko dela tako v državah članicah kot tudi izven Evropske unije. Kolejna informacija. Naslednja informacija. Obveščam vas, da so nam danes sporočili, da je eden od naših kolegov, gospod Taler, odstopil iz parlamenta. Odstopil je svoje funkcije. Drugi kolega, gospod Štraser, pa namerava odstopiti v naslednjih nekaj dneh. Tretji član, tretji kolega, gospod Severin, pa zapušča skupino socialistov in demokratov in bo odslej naprej samostojni poslanec. Ti odstopi so pravzaprav posledica celega niza obtožb, ki so se pojavile v medijih in ki kažejo na neprimerno vedenje in ravnanje teh kolegov. Razširjeno predsedstvo se bo danes zvečer še enkrat sestalo in nadaljevalo sejo, ki smo začeli danes dopolne, govorili pa smo prav o tej situaciji. Sedaj govorim v imenu predsedstva parlamenta. Mislim, da govorim tudi v imenu velike večine kolegic in kolegov v dvorani. Lahko povem, da smo odločni in da bomo izvajali politiko ničelne strpnosti do tovrstnih dejanj, ki so privedla do odstopa naših kolegov. Jako prezident. Kot predsednik, ki ste ga vi izvolili, kolegice in kolegi, sem odločen in bom tudi branil poštenost v tem parlamentu. Mi smo izvoljeni predstavniki, zato nosimo veliko odgovornost. Državljani so nas izvolili, izvolili so nas zato, da vladamo v njihovem imenu, prav zaradi tega njihovega zaupanja ne bi smeli izdati. Predsedstvo meni, da bi se morali iz teh neljubih dogodkov nekaj naučiti. Parlament si želi, da bi osvetlili vsa dejstva. Mi bomo v celoti sodelovali z vsemi pristojnimi organi, namreč želimo razjasniti vse to, kar se je dogajalo in zgodilo, nameravamo tudi preveriti informacije, ki smo jih prejeli. Predsedstvo me je tudi prosilo, da stopim v stik z Ministrstvi za zunanje zadeve iz držav, ki jih zadeva to vprašanje Pogovoriti se moramo o tem, kakšne ukrepe bi lahko sprejela sodišča na nacionalni ravni v teh državah. Parlament bi moral poleg tega okrepiti svoj kodeks ravnanja, zlasti, ko gre za to vrstne dejanja. Predvsem bi morali poskrbeti za veliko više in hujše kazni. Ta dejanja so namreč pokazala potrebo potem, da se sprejme pravno zavezujoč kodeks ravnanja za lobiranje v evropskih institucijah. Obvestil vam bo, vas bom seveda o dogodkih, takoj ko se bodo zgodili. Kolega Šulc, prosi za besedo. Ne, se upravičujem, sem se zmotil. Uh, gospa alfano imate postopkovno vprašanje? hvala lepa gospod predsednik želela sem se oglasiti še preden ste vi izrazili odločenost tega parlamenta želela sem zahtevati da tudi zadnji kolega ki še ni odstopil odstopi hvala vam hvala lepa tudi evropskemu parlamentu ker se je jasno in glasno odločil, da bo vodil politiko ničelne strpnosti. Tu je namreč postavljen pod vprašaj verodostojnost vseh nas v parlamentu. Ne smemo pozabiti, da zastopamo 500 milijonov državljanov in ne lobistov. Hvala. E, Najlepša hvala, gospa Alfano. Sam se bom srečal s tem tretjim kolegom, ki še ni podal svojega odstopa in z njim se bom pogovoril točno o tej možnosti. Kolega Golni še prosil za besedo. Monsieur. Gospod predsednik, v celoti se strinjam z vašo strogostjo. Upam, da boste enako strogi tudi do novinarjev ki so delovali samo kot provokatori, ki so spodbudili k temu kaznivemu dejanju in ki pravzaprav s svojim dejanjem kršijo deontologijo. Naš parlament preveč podpira domnevo o nedolžnosti, tako da ne bom komentiral kaj več. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Martin je prosil za besedo. Kolega Martin. Tudi jaz bi se javil glede časop, eh, novinarjev. Gospod Busek, sami veste, da je 12 dodatnih primerov, tako da upam, da se boste pridružili temu priporočilu, da tudi ti kolegi odstopijo preden jih razkrijajo mediji, tako da bi preprečili dodatno škodo za veliki mirovni projekt Evrope. Tako da upam, da boste to zahtevo upoštevali v predsedstvu in da boste to potem tudi ustrezno sporočili vsem političnim skupinam. Pani Senišen. Gospa Senišen. No Nimate vključenega mikrofona. Gospod predsednik, v uvodnem govoru ste rekli, da govorite v imenu predsedstva in v imenu večine parlamenta. Mislim pa, da je to mnenje celotnega parlamenta. Mi smo vsi proti to vrstnim dejanjem. Hvala lepo, gospod Šulc. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bi se oglasil, če ne bi pred zadnji govornik se oglasil. Ničelna toleranca po mojem velja za vse člane tega parlamenta, zato bi zaustavil naslednje vprašanje. Prosim za jasen odgovor. Ali lahko potrdite, gospod predsednik ali pa generalni sekretar tega parlamenta, da je poslanec Martin zaradi neustreznega knjinovodstva eh, dejansko primoran vrniti 886 tisoč evrov Evropskem parlamentu na podlagi sodbe Evropskega sodišča.